tri tisoč ljudi se je udeležilo na romunsko gruzijski eh, meji eh, protestnega shoda ki so ga romunske oblasti eh, razgnale.